gospod Slavomir Klozovski. Od 27. novembra naprej sta eh, člana parlamenta, zamenjala pa bosta gospoda Mareka Jozefa Grobackija in Davida Bogdana Jačikeviča. Dobrodošli v našem parlamentu. Danes eh, imate polna, polne pristojnosti, da delujete tukaj. V skladu z poslovnikom lahko delujete v vseh organih.